Drage kolegice in kolegi, vabim vas, da se usidete na svoja mesta. Odpiram našo izredno sejo odbora za proračun. Rad bi se prepričal, da ste sprejeli dnevni red, da nimate prepomb v zvezi s tem. Eh, poročilo zaključenih trialogov o Evropskem skladu za strateške investicije bo predstavljeno na koncu našega sestanka in na dnevnem redu imamo še dodatno točko o transferjih. to je e, točka C5. Potem bomo govorili tudi o mandatu, o trialogu za osnutek proračuna za 2016. Komisija in gospa Georgieva nam je predstavila osnutek uh, proračuna za leto 2016 in besedo dajem Jose Manuelu Fernandezu za to, da nam predstavi svojo analizo in glavne linije tega mandata. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom portugalsko. Nos temos linhas claras. In sicer imamo jasne smernice, ki so bile sprejete na plenumu, torej splošna usmeritev za poslovanje, podjetništvo, podjetja. E, to so bile teme, ki so bile za nas še posebej pomembne. To so bili trije EI um, za poslovanje, torej podjetja, zlasti mala in srednja podjetja. Potrebujemo tudi ugodno okolje za podjetja. E, to pomeni, da e, lahko rečemo, da je 1A za nas prioriteta. Gre pa tudi za interno solidarnost. In pri tej solidarnosti ne smemo pozabiti kohezijske politike. E, tudi ta prispeva k rasti in ustvarjanju delovnih mest. In pogosto to dejstvo pozabljamo. Eh, pomembna pa je tudi eksterna solidarnost. Ne smemo pozabiti, da je Evropska unija največji donator. Tu imamo pomembne programe za azil, za priseljevanje eh, za Evropo, evropsko prisotnost, humanitarno pomoč po vsem svetu, skratka vse, kar se dogaja okrog nas in tu potrebujemo instrumente eh, za ta cilj zunanje solidarnosti. Eh, tri in štiri sta tu dejansko zelo pomembni točki. Eh, no in sedaj k predlogu komisije. Imamo že osnutek za mandat in sicer pozdravljamo, sprejemamo predlog komisije. Eh, želim pa podati nekaj splošnih pripomb, eh, ki morajo po našem mnenju biti zelo jasne. Eh, pred kratkim smo uspešno zaključili pogajanja za Evropski sklad za strateške investicije. Želimo pa še ustrezni učinek na Horizon 2020 in CEF. To želimo Eh, omejiti eh, na čim manjši obseg. To bomo tudi zasledovali. In prav tako želimo spomniti na to, kar je bilo pozabljenega, eh, zato da bi lahko sprejeli večletni finančni okvir. Parlament se je strinjal z znižanjem zaradi tega, ker smo dobili določeno fleksibilnost. Pri Junkerjevem načrtu Eh, pri Evropskem skladu za strateške investicije, eh, pa smo uporabili neizkoriščene marže in svet je tukaj očitno pozabil te marže. Eh, skupna marža, ki jo kaže uporabljati za politične cilje. Želimo učinkovit proračun, želimo, da se te marže uporabljajo za politične programe, za naše prioritete, eh, za rast in eh, za zaposlovanje in eh, zlasti tudi za spodbujanje zaposlovanja mladih. To je tudi sestavni del naših prioritet. Kosme, program za MSF pa je povečanje konkurenčnosti. In sicer je tu eh, upad eh, pri eh, obveznostih in spriča naših prioritet zaposlovanja podjetij in podjetništva, menimo, moramo to upoštevati. Potem zaposlovanje mladih, Eh, tudi to je treba ustrezno upoštevati. Pri frontloadingu eh, nimamo eh, obveznosti, nimamo do, odobritev za 2016 in tudi tega se je treba lotiti. To pomeni, razumeti moramo, zakaj imamo ta paradoks. Po eni strani zelo veliko nezaposlenost mladih, Eh, in potem sredstva za cilj, vendar pa se teh sredstev ne uporablja, torej sredstva, ki so na voljo. Nujno je, da se razpoložljiva sredstva, ti zneski, eh, tudi uporabijo za ta cilj. In če je to naša prioriteta, eh, bomo seveda usmerjeni proti temu cilju. Nasplošno lahko rečemo, da izhajamo iz enega stališča, in sicer je treba spoštovati prevzete obveznosti. E, in govoril sem že o e, fleksibilnosti, e, o večletnem finančnem okvirju, projekti, programi, politični cilji večletnega finančnega okvira morajo doseči korak naprej. Tam ne smemo imeti problemov s plačili, Eh, ki eh, namreč to bi onemogočalo eh, doseganje teh ciljev in zmanjševalo zaupanje državljanov. To bi bilo nespremljivo, če tu ne bi imeli na voljo ustreznih zneskov za sprejete obveznosti. To je naše načelo. Pri načrtu plačil smo to seveda omejili na eh, najmanjši možni eh, znesek, o tem smo govorili za svetom in komisijo, to je treba dokončno urediti eh, in to mora pravzaprav izginiti iz naših razprav, kajti naveličani smo eh, govoriti o tem, kar bi moralo biti popolnoma normalno. Da se pač plača tisto, kar je bilo odobreno. Eh, in eh, spoštovati je treba prevzeti obveznost in tačila, kar zadeva načrt eh, predlog proračuna komisije. 135,5 milijard evrov pri obveznostih in 143,5 milijard evrov pri plačilih. To pomeni 2,4 odstotka več pri obveznostih in uh, eh, 1,6 pri plačilih. In eh, Potem še 1,2 milijarde evrov eh, pri obveznostih. To pomeni od 2,4 milijard je 1,2 milijarde v proračunski vrstici 2. Pa še ena pozitivna točka je. Eh, ampak je hkrati tudi eh, negativna. Proračunska vrstica 3, ki zadeva eh, uporabo celotne marže. Tu moramo izkoristiti fleksibilnost. Vedno smo podarjali, da instrumenti za fleksibilnost Eh, v tem celostnem okviru pomenijo nekaj, kar je treba po eh, potrebi uporabljati, vendar pa tu ne gre za nek nov denar. Eh, mi smo to na ta način tako razumeli. To je vsebina teh marš v večletnem finančnem okviru. In kar zadeva posamezne proračunske vrstice, 1A, povišanje e, eh, 6,1 in pri plačilih 11,4. Pri tej proračunski vrstici moramo natančno paziti, to je jasno, to smo vedno znova poudarjali. Junckerjev načrt poteka letno in eh, horizont 2020 eh, in CF. Eh, tu bomo predlagali cilj, ki smo ga zasledovali od vsega začetka in sicer, eh, da eh, v okviru možnega unesemo to, kar je bilo umaknjeno. To pomeni svet in komisija pa morata prav tako slediti temu cilju, da se spoštujejo prevzete obveznosti, obveznosti v večletnem finančnem okviru. In parlament ne smi biti edini, eh, ki želi zastopati te politične prioritete. Eh, parlament mora zato pridobiti tudi komisijo na svojo stran eh, in sicer obstajajo programi, s katerimi upravlja Evropska komisija. In tudi svet mora tu spoštovati svoje prevzete obveznosti. Potem proračunska vrstica 1B povišanja v primerjavi za 2015 pri izdatkih torej pri obveznostih in zmanjšanje eh, pri plačilih ehm, v višini 4 odstotke. Eh, tu si moramo pogledati, eh, kako je za prevzetnimi obveznosti. 20,6 jih je pre, milijard je predvideno za leto 2016 in tega zneska ne smemo preseči. To je bila naša obveznost. In pri 1B za poslovanje mladih, to sem že omenil, seveda je to še eh, naprej eh, ena od naših prioritet. In sicer moramo ugotoviti, kako lahko obdržimo to inicijativo eh, ki bo odobrena leta 2016 in ta program moramo daljevati z prilagoditvami. E, potem proračunska vrstica dve, tudi tu je viden rah upad pri obveznostih in tudi pri plačilih. E, oktobra si bomo e, pogledali korekcijo. To se običajno dela tako, ne smemo pozabiti učinkov ruskega embarga. E, potem je še en program pri tej proračunski vrstici in sicer e, so tu povišanja, s tem se strinjamo, e, tako pri obveznosti kot tudi pri plačilih. Potem tri, tu nimamo marže, ki bi bila na voljo. Eh, izkoristiti riba instrument fleksibilnosti za ta cilj in pri, sicer pri 124 milijonih evrov, no ampak to je eh, daleč odajeno od zneska, ki je eh, na razpolago. In jasno je, da imamo pilotne projekte, da imamo pripravljalne ukrepe, ki jih želimo nadaljevati. In po našem mnenju so tudi pomembni za ta cilj. Potem proračunska vrstica 4. E, to moramo gledati v povezavi z 3. E, tu gre za vprašanja azila in migracije. In sicer se strinjamo z povišanjem e, za 5,6 odstotka pri obveznosti, marža 160 milijonov, e, plačila Eh, so se povišala za 28 odstotkov. Skratka, eh, mi se s tem strinjamo, vendar pa moramo to takoj tudi relativirati. Ta povišanja so se zgodila tudi zaradi neplačil iz preteklosti in to je pravzaprav sramota. 1,7 milijona evrov obresti je potrebno plačati eh, zaradi zaostankov pri plačilih. 2015 eh, se je to dogajalo eh, zaradi loženih plačil. Eh, vendar pa to ne sme pogojevati razprave o prioritetah. Problem plačil je potrebno urediti, ne da bi postavili pod vprašaj naše prioritete. No pa še nekaj o pilotnih projektih. Rekel sem, da bomo že, da bomo nadaljevali z zneski, eh, potem eh, proračunska vrstica 5, to smo že omenili. Eh, tu je potrebno spoštovati prevzete obveznosti, ne smemo pozabiti da EU potrebuje zadostna sredstva, če tudi so to samo minimalna sredstva, eh, da lahko zadosti izzivom in svojim pristojnostim. In eh, mislim, da te smernice svetu lahko pomagajo, eh, da dobro razume predlog komisije 21. junija um, se bo v odboru glasevalo, potem um, bo 15. Eh, julija triok in uh, pričakujem pozitivno stališče na strani komisije, kompromisno držo. Eh, kjer eh, bodo spoštovane preuzete obveznosti in izjave in tudi pravni akti zlasti, kar zadeva večletni finančni okvir. Prisrčna hvala. Hvala lepa našemu poročevalcu Jose Manuelu Fernandesu. Eh, hvala lepa tudi za uh, velik angažma. In sicer pri eh, pravni podlagi za eh, Eh, Evropski sklad za strateške investicije in eh, pripravil je tudi eh, poročilo o mandatu. Torej, hvala lepa za oboje. Aktivirati rast, zmanjšati brezposelnost, boj zlasti proti brezposelnosti mladih, ki je skandal v Evropi, potem pa biti kos eh, migracijam in najti torej ustrezna sredstva v proračunu za leto 2016. Odpiram razpravo. Poročevalko za leto 2015, eh, gospod Zabaj, prosim, da sedaj spregovori v zvezi s tem. Hvala, predsedojoči. Gospod Gajer bo prav gotovo spregovoril še o večjih podrobnostih, z moje strani pa samo splošen komentar. E, mislim, da se strinjamo z smislom in ciljem tega mandata. E, dejansko gre za dobra pogajanja v okviru triloga e, in gre seveda tudi za stališče odbora za proračun. Proračun 2016 bo prav gotovo proračun Eh, ki eh, bo uporabljen tudi za prihodnost in eh, kjer bomo morali še poravnati račune iz preteklosti. In leta 2015 smo že ugotovili, da zelo veliko stvari ni bilo plačanih in mislim, da bomo v tem letu v enaki situaciji in upamo, da bomo leta 2016 dejansko lahko normalizirali situacijo in obladali tudi izzive za prihodnost. Eh, torej razgovor o proračunu 2016 mora biti tudi možnost in gospod Fernandez je opozoril na to, eh, da za Evropsko eh, komisijo razpravljamo o finančnem okviru, kajti dobro bi bilo, če bi lahko postavili prioritete. Torej, prioritete, ki jih ima Evropska unija, to je seveda investicijski načrt Junkereve komisije, Eh, to pa so tudi izzivi, s katerimi se soočamo v eh, sredozemlju, z migracijskimi tokovi, z begunci, z zunanjo politiko. Eh, skratka, mislim na situacijo v Siriji in na situacijo z Rusijo. Tu je zelo veliko stvari, ki niso bile predvidljive, ki pa so sedaj sestavni del razprave v okviru finančnega okvira. Leta 2016 bo potrebna analiza. Eh, in eh, prav tako bo potrebno določiti smer, eh, kako bo ravnala Evropska komisija za finančni okvir, kajti obstajajo prioritete, to je popolnoma jasno in to se bo odražalo tudi v številkah, ki jih bomo dobili na mizo. In dejansko moramo določiti prioritete in uh, vse prioritete, ki so bile pravkar navedene, so pomembne uh, tudi za socialiste in uh, o tem bomo prav gotovo spremenili podrobno. Hvala lepa in na zdravje. Gospod Kolvej. Ja. Vielen Dank, eh, Hvala, predsedujoči. Tudi z moje strani eh, prisrčna hvala eh, pri poročevalcu gospodu Fernandesu za izčrpno poročilo in za delo, ki ga je opravil. Eh, za skupino IKVF eh, želim povedati, eh, da se po eni strani lahko strinjam za mnogim, kar je povedal. Seveda smo slišali marsikaj o prioritetah na področju izdatkov, to je nesporno, naprimer spremenjena situacija, ko gre za zunanje meje, ko gre za zavarovanje teh zunanjih meja pa tudi, ko gre za to pomagati ljudem, da ne utonejo v sredozemlju. To so popolnoma nesporne stvari. E, po drugi strani pa pravimo, da bi morali tudi e, tu pri proračunu 2016 e, slediti velikim linijam in bi morali še enkrat razmišljati o tem, kakšno politiko želimo. Mi pravimo, da želimo več subsidijarnosti, mi ne želimo nujno eh, kratko malo samo neke generalne pristojnosti EU, zato ker eh, to zmore eh, bolje kot države članice. Mi želimo inteligentne rešitve, da natančno pogledamo, čemu namenjamo denar in ali je sploh potrebno, da EU e deluje na vseh teh področjih. Čisto konkretno, da ne porabim preveč časa, Torej, konkretno sta za nas zelo pomembna dva vidika. Po eni strani vemo, eh, mislim, da smo že ne vem koliko krat razpravljali o tem, da imamo problem za neplačanimi računi. In če se tega želimo resno lotiti, eh, potem moramo eh, tudi tukaj pri mandatu že napraviti prvo piko. In po mojem mnenju problem trajno lahko obvladamo samo, Eh, če obveznosti, torej teh komitmentov, eh, ne poženemo v nebo. Omejiti jih in moramo zaradi tega, da bodo plačila nad obveznostmi. Ampak, eh, kot je povedal gospod Fernandez, pa je ta hip to ravno obrnjeno. Sveta smo vsi slišali zelo lepe izjave gospe komisarke Georgijeve. Te številke slišati je ena stvar, verjeti jim je pa nekaj drugega. Eh, poleg tega pa mislim, eh, da eh, se, da se moramo iz zadnjega postopka naučiti tudi to, da je ta trojna uprega med komisijo, svetom in parlamentom pristojna za proračun, ampak da je to neka navidezna udeležba parlamenta, ki se v tem odraža po črki pogodbe smo sicer pristojni, naprimer eh, zato, eh, da imamo besedo in odločamo tudi pri prihodkih, eh, dejansko eh, pa eh, to plačajo države članice. In zato je svet na daljšem vzvodu in zato moramo to sprejeti na znanje in se ne delati v parlamentu, kot da bi dejansko lahko odločali o prihodkih. Mi v parlamentu tega seveda ne moremo. In zato ehm, moramo pač to dejstvo spoštovati, eh, to izhaja iz pogodb in zato moramo reči v redu, tisti, ki je naročil nekaj, mora to tudi plačati. Hvala. Merci, monsieur Ali. Hvala lepa, gospod Ali. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря да поздравей господин Фернандеш. Хвала лепа. Най-пред би се рад захвалил господу Фернандешу. Честитке к зело натанчни представитви. Деянско, je dokaj natančno, detaljirano analiziral proračunske vrstice. In kako mi gledamo na ta proračun? E, tu gre za proračun, ki je usmerjen v ključne prednostne naloge za poslovanje, podjetništvo, rast. Eh, potem eh, plačila se povečujejo za 1,5 odstotkov, eh, obveznosti za 5,5 odstotka in do konca leta 2016 pričakujemo taka povečanja. O tem smo do sedaj pravzaprav tu veliko govorili. In do konca leta 2016 je pomembno, da bomo dejansko uh, imeli uh, izkoriščena sredstva, da bomo imeli zadostno podporo za MSP-je, dovolj uh, za ukrepe, za izmenjave na področju izobraževanja, za raziskave, inovacije. Tu Eh, potrebujemo seveda tudi eh, sredstva za jamstveni sklad in za podporo za kmetovalce. Dodatna sredstva so usmerjena za področje migracij in na praktične vidike v zvezi z migracijami v Evropo. Tu gre torej za solidarnost eh, v zvezi z zunanjo razsežnostjo. To je tudi upoštevano, to je potrdil poročevalec. Hkrati eh, so povečana plačila povezana tudi z stopnjo inflacije. Se pravi, tu ne gre za pravo. Uh, povišanje proračun EU v bistvu ostaja enak kot eh, v predhodnih letih. Potem pa eh, kohezijska politika, mi govorimo o ekonomski in eh, socialni koheziji in tu se sredstva zmanjšuje za 4 odstotke. In če upoštevamo dejstvo, da se razkorak med državami članicami povečuje, to verjetno ni dobro, da tu zmanjšujemo proračunska sredstva. Kar moramo tudi še upoštevati je dejstvo, da se plačila za upravo eh, povečujejo za tri odstotke. Verjetno je to dobro izračunano. Uh, Eh, načeloma podpiramo usmeritev proračuna, eh, naprimer, kar zadeva zaposlovanje, migracije in povečanje tudi globalnega pomena Evropske unije. In eh, upam, da bodo pravzaprav naši predstavniki v trialogu tudi dobro obranili naše prednostne naloge. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Nirjada. Um, again, I want to congratulate the rapporteur Eh, ponovno bi rada čestitala poročevalcu za to predstavitev. Ne želim ponavljati eh, tega, kar je bilo že rečeno. Mislim, da je treba pač raste delovna mesta pravzaprav izpostaviti že v opombah. Eh, eh, žal eh, pravzaprav smo videli, da ni predvidenih obveznosti za pobudo za zaposlovanje mladih. Torej, glavne prednostne naloge niso dobile pravzaprav primerne teže. Naprimer, ustvarjanje spodobnih delovnih mest in podobno. Migracije so centralno vprašanje, nekaj, kar bo ostalo Eh, v fokusu in mi se ne smemo eh, dotakniti samo vprašanje eh, gostovanja pri nas. Tu gre pravzaprav tudi za integracijo v naših družbah in mi moramo pravzaprav natančno pogledati, kako pravzaprav biti kos temu problemu. Treba je pomagati reševati spore v državah izvora naša naloga je, da poskrbimo za te ljudi in mi se ne smemo osredotočati samo na izgon in ukrepe v zvezi z izgonom. Imamo tudi zelo majhne marže pri ključnih eh, razdelkih evropskega eh, proračuna, eh, potem pa seveda moramo bolj se osredotočiti na ključna vprašanja v večletnem finančnem načrtu. Presidente, anch'io mi accodo ai, ai complimenti al e relatore. Hvala predsedojoči. Pridružujem se čestitkam poročevalcu. Um, njegova predstavitev je bila dejansko zelo izčrpna. Dodati pa želim samo še nekaj točk, ki niso bile omenjene. Prvo razmišljanje moje poslanske skupine je da po proračunu za 2016, kar zadeva torej sredstva za proračun, ne, da je potrebno upoštevati učinkovito uporabo teh sredstev. Torej, kasneje bomo videli, kako bo to vse skupaj strukturirano. Eh, vsekakor mi pozdravljamo oblikovanje interinstitucionalne delovne skupine, kar zadeva performance budgeting. Eh, to je temeljna točka, ki jo moramo upoštevati nasplošno. In eh, prav tako se strinjam z prioriteto, ki so jo kolegice in kolegi že omenili. In sicer um, po vsem svetu poznamo finančne strokovnjake, naprimer kot Štiglic, Nobelov nagrajenec, ki pravijo, eh, da se neenakost povečuje tudi v okviru razviti gospodarstv, naprimer v Združenih državah ali pa v Evropski uniji. Mi moramo doseči, da bodo linije v Evropi vsakem proračunu, eh, ki naj bi zmanjševali razlike med državami in regijami, morali dobiti prioriteto. Eh, kar zadeva ostale prioritete, lahko rečem, da se strinjamo z investicijami, eh, z reševanjem problema emigracijskih tokov, problemom brezposelnosti, vendar pa bi si želeli nekoliko več poguma pri vrednotenju vsega skupaj, da bi videli, eh, kje bi naprimer pri razdelku 4 Global eh, Europe lahko eh, morda nekaj oblikovali drugače. Še vedno ne vidim razloga, za kaj je treba razpoložljiva sredstva um, razdeliti na tajne na drugačen način. Uh, in mislim, da je treba še enkrat pogledati tudi večletni finančni okvir in še zadnja točka, kar zadeva plačila. Uh, tu smo spremljali nastajanje teh predlogov, ki jih je podala komisija in imamo še nekaj dvomov in tu se um, pridružujemo tudi kolegom, ki so že uh, govorili. Mi moramo nekaj napraviti, da bi strukturno uredili ta problem. Dejansko moramo poskusiti obveznosti in plačila eh, ohranjati na enaki ravni. In eh, prav tako bi si želeli več subsidijarnosti v proračunu. Evropa eh, lahko danes bolje kot države članice razdeljuje sredstva eh, tudi za eh, oblikovanje evropske kohezijske politike, za izboljševanje situacije na področju migracij. Kolegi iz odbora za nadzor nad proračunom so dali v izdelavo študijo, um, glede sredstev namenjenih migracijskemu vprašanju. In na začetku julija uh, bo ta študija končana, predložena uh, in eh, kolegi iz odbora za proračun si bodo to lahko pogledali in morda nam bo to pomagalo, uh, da bi definirali ustrezne razdelke za to temo. Gospod Gajer. Um. Hvala, gospod predsedojoči. Mm, kot eh, poročevalec v senci gospoda Fernandeza, pravzaprav sploh eh, nimam nič kaj kritičnega dodati temu, kar je povedal, zahvaljujem se mu, mislim, da so bili bloki izdatkov pravilno opisani, tudi izčrpnost eh, na tem mestu prav gotovo pomaga tudi v okviru političnega poslanstva, ki ga ima Evropski parlament. Eh, oglasili se bomo še za nekaterimi predlogi eh, sprememb, za nekaterimi podrobnostmi. Imam vtis, da bi morali še enkrat razmisliti o tem, eh, ali bi spričo plačilne krize, iz katere sicer vidimo pot, ampak po kateri moramo šele stopati v povezavi z institucijo, čeprav komisija v. O zadju, kar zadeva plačila, bi se torej lahko še nekoliko bolj približala obveznostim. E, tu sem e, obratnega mnenja kot gospod Krbl in sicer ko pravite obveznosti navzdolj za to, da se približamo plačilom, jaz bi pravzaprav stopal po eh, obratni poti, po višjo plačila, da bi se približal obveznostim in bom tudi razložil, zakaj. Eh, kaj ti ta plačila ne nastajajo v nekem praznem prostoru, ampak eh, izhajajo iz nekih političnih nalog. Eh, in eh, glede tega so se države članice dogovorile. In sicer. Eh, Um, na osnovi političnih nalog, ki izhajajo iz uh, pogodbe uh, in na osnovi uh, pogodb sveta. Mi pravzaprav v tem odboru doživljamo že leta, da ko gre za politične naloge, da je svet zelo hitro pri roki in um, potem se omenjajo še zahteve iz držav članic, kot Nemec sem vedno še prav posebej nagovorjen no, kar zadeva evropski eh, proračun na jugu moje države, dobijo vedno še prav posebne ideje, kaj bi lahko napravili, glede na primer stabilizacije mlečnih kvot, eh, pa glede sklada za begunce in tako naprej. Mi torej vedno doživljamo situacijo, Eh, da se iz vrst sveta postavljajo politične zahteve, eh, kaj bi bilo potrebno napraviti, vendar pa je te zahteve potrebno tudi plačati. In o tem je potrebno razmišljati, eh, ko se ukvarjamo z proračunom. Skratka, vidim nekako dve merili. Ehm, ko govorimo o proračunu in sicer so to politične naloge, ki jih EU eh, zadaja sama sebi, eh, to, kar je sprejel svet, naprimer agenda 2020 eh, ali pa sklepi, ki se sprejemajo za nek finančni steznik, ki oklepa vse skupaj. In spričo tega se postavlja vprašanje in ko smo sredi proračunskega postopka eh, bo svet zelo hitro eh, dal tudi odgovor, da pač to spoštuje zlasti, da spričo eh, aktualnih izzivov, ki izhajajo iz proračuna. Skratka, mi imamo vprašanje, kako ga postaviti. Eh, naprimer dogovor glede FSI, kako to postaviti v okviru proračunskega postopka. Ali bo to svet realiziral ali pa bomo doživljali situacijo, kot smo jo doživljali v preteklih eh, letih, eh, da bodo tu prevladala politična stališča Eh, ali pa naprimer, ali lahko eh, pričakujemo, eh, da je za vsem tem tudi kakšna politična ideja, ko vzamemo v roko rdeč svinčnik in kaj popravljamo. Seveda bi bilo meni ljubo, da bi ta svinčnik uporabljali čim manj, no potem je tu imigracijska politika, to so mnoge kolegice in kolegi že govorili mi eh, samo za korekcijo proračuna tega problema ne bomo rešili, tako kot tega nismo mogli rešiti za 2015. Eh, zato se postavlja vprašanje, kaj pravzaprav predvideva eh, predlog proračuna in kako se bo svet odzval na, na to, ali je to vse primerno za to, da bi lahko rešili eh, vprašanje migracijske politike, ki prav gotovo ne bo drugačna leta 2016, kot je bila 2015. Ali bo to primerno, da bomo to lahko vse obladali in potem seveda še Eh, kriza plačil. Kolegice in kolegi, v tem odboru eh, mislim, da smo vsi z zadovoljstvom sprejeli na znanje, eh, da govorimo o skupni analizi situacije, kar zadeva vse inštitucije. Morda sem že nekoliko ciničen, ampak toliko časa, dokler svet v svoji reakciji na proračun 2016 ne bo dokazal, da. Um, Eh, dejansko misli resno o razlogih, eh, potem eh, se mora to tudi odražati v delu sveta. Če se to ne bo zgodilo, potem so bile to samo tople besede, ki smo jih dobili strani sveta in budno moramo spremljati, pravzaprav, kje sploh smo. Hvala lepa, še šest prijav imam za besedo. Če boste kratki, ne bo težav upoštevati moramo čas in eh, dnevni red pred nami. Gospod Onano. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, tudi jaz se želim zahvaliti poročevalcu za to dobro poročilo in zlasti tudi za to, da je imel odprta ušesa za druge odbore. Naprimer, tako je odbor za kmetijstvo tudi dobro upoštevo. Strenjam se s prioritetami, ki so določene, se pravi investicije, mladina, migracije in mi moramo dati odločen mandat. Zadnjič nam je to uh, uspelo in mi moramo biti tudi uh, Eh, solidarni in mi moramo tudi letos ostali, ostati na istih stališčih. Mi moramo biti zelo odločni do sveta, ki ima veliko zamisli pa malo denarja. Glede tega moramo biti odločni, glede torej plačil, glede uporabe marš, glede tega, da je treba spodbujati raziskave in eh, žal mi je, da bo očitno prišlo tudi do eh, manj sredstev za ITER. Eh, Eh, potem eh, manj denarja bo za raziskave na področju interkonekcij in podobno, pa tudi pri pilotnih projektih bo eh, manj, čeprav so pač ti projekti odločeni za prihodnost. Ne glede na to, ostaja tu še vedno vprašanje prejemkov in lastnih sredstev, vendar to ni na dnevnem redu. Preden eh, dam besedo eh, gospe Otala, eh, vam želim povedati, da imamo do. Eh, 21. ure eh, v celoti zagotovljeno tolmačenje, torej eh, če želite imeti zagotovljeno tolmačenje vse čas, potem eh, bodite hitri. Eh, prosim. Eh, torej, jaz sem edina v imenu naše skupine in zaradi tega sem vesela, da eh, lahko izkoristim svoj čas. Eh, čestitke poročevalcu za dobro delo. Besedo o. Eh, komisiji, ki se sedaj giblje v pravo smer glede ozelenitve proračuna. Eh, upamo, da bo prišlo do eh, hitre pospešitve te ozelenitve proračuna, potem težave s plačili. Global Europe je usmerjen na vzgor, zlasti kar zadeva plačila. To pomeni, da komisija tudi resno jemlje Eh, težave z plačili in tudi pri zunanjem delovanju eh, je eh, zamujanje s plačili pravzaprav nekaj, kar ogroža življenja, naprimer pri humanitarni pomoči. Potem pa Frontex in Europol. Ne vem, zakaj sta ta dva proračuna tako v prednosti. S saj še vedno nimamo jasnega mandata za iskanje in reševanje. Zakaj je torej Frontex eh, tu taka prioriteta? To je agencija eh, za nadzor meja, ki bo imela podvojen proračun. Potem, podpora za azilni urad je seveda pomembna in tu ne vidimo nobene usklajenosti, eh, naprimer z eh, povišanji sredstev za Frontex in Europol. To je treba popraviti. ITER, naša skupina že leta in leta pravi, da to ni življenski projekt eh, in revidiran načrt za začetek eh, delovanja leta 2020 eh, se ne bo uresničil. In ne vem, ali so ta proračunska sredstva smiselna v take situaciji. Kar zadeva EFSI, eh, tu so rezultati pogajan bistveno boljši od prvotnega postopka, vendar mi potrebujemo seveda bolj investicije v raziskave, v MSP-je, v podnebje in podobno. Kar pa zadeva zunanje delovanje, tu želim izpostaviti, da je svet sedaj odločil, da bo odložil rok za nič cela sedem odstotka eh, BNP-ja za razvojno pomoč. Se pravi, eh, zaenkrat pač ne bo mogoče eh, uresničiti teh sofinanciranih ciljev. Eh, hvala lepa. Predseda, takisto suhlasim z analizo, ktorú predložil. Eh, hvala, predsedojoči. Z predloženo analizo gospoda Fernandeza se lahko strinjam. Eh, ugotovil je, da so obresti zaradi zamujenih plačil sicer bile dokaj nizke. Eh, imam izkušnje iz eh, svojega dela na področju javnopravnih eh, skupnosti in vem, kako je s temi stvarmi. Gospe Georgijevi sem postavil vprašanje, ali se ta situacija s plačili ne bo spremenila in je odgovorila, če želimo plesati tango, potrebujemo par in zato bo potrebno, da komisija pripravi analizo. Eh, kaj so pravzaprav bili učinki eh, za tiste, ki naših plačil niso prejeli. In eh, verjetno bodo sedaj stvari nekoliko boljše, morda v štirih letih. Eh, bomo soočeni z enakimi problemi, kot se je to dogajalo v preteklem letu. In potrebno bo, da se tudi komisija odzove na primern način. Plenkovič. Gospod Plenkovič. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad čestital eh, našemu poročevalcu, kolegi Fernandešu, za eh, delo. Eh, pri pripravi eh, mandata za trialog o proračunu 2016 ustvaril je dobro ravnovesje med eh, političnimi prioritetami komisije in tradicionalnim stališčem parlamenta, se pravi spoštovanjem pravnih obveznosti do uh, vseh. V moji državi, ki je najmlajša članica, pričakujemo multiplikativni eh, učinek tega proračuna. Eh, naš kolega eh, Jose Manuel je že omenjal o eh, pregledu večletnega finančnega načrta in tu se zelo veliko pričakuje od kohezijske politike, pa tudi zelo veliko na področju eh, zaposlovanja mladih. Eh, veliko se pričakuje tudi za MSP-je, ki so prednost. Glede zunanje solidarnosti. Prejšnji teden sem bil v Ukrajini in tudi na Bližnjem vzhodu. Naši partneri tam eh, z veliko pričakovanja eh, gledajo eh, na globalno vlogo Evropske unije. In zaradi tega imamo tudi pač ta uh, oddelek Global Europe. Uh, Mm, komisije je bil tudi v Ukrajini in eh, mi moramo dejansko pomagati tej državi za to, da bo nacionalni proračun sposoben preživeti v krizi. Potem pa uh, migracije v sredozemlju. Uh, Eh, prišlo je do povečanja sredstev za to področje in upam, da ga bom, jih bomo bolje uporabljali kot v preteklosti. In, eh, Tu imamo zelo velik pritisk na eh, Italijo, temu smo bili priča v preteklih letih in morda lahko pač vsem nekaj prihranimo. Eh, torej še enkrat eh, čestitke eh, poročevalcu Jose Manuelu. Oui, merci, Monsieur le Président. Et... Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, v skupnem interesu se bom umaknila in ne bom govorila samo eno stvar. V eh, poročilu gospoda Fernandesa in tudi v prispevkih eh, smo slišali, da se je treba čim prej lotiti revizije večletnega finančnega načrta. Mikrofona gospoda predsedujočega ne slišimo. Celo hitro, gospod predsednik. Eh, pripravil sem dolg prispevek, da bi čestital gospodu Fernandesu, eh, vendar ni časa. Eh, to so storili še kolege pred menoj. Imam pa samo eno pripombo in na to se bom omejil. V 12. točki pri plačilih. Tu gre, vemo, kako nas obremenjujo plačila iz preteklega leta. Tu gre za neplačane račine za 2000. 2016. Eh, eh, eh, in spomnim se, da sem na trialogu gospo Georgijevo ob prisotnosti sveta vprašal, ali ti dve milijardi, ki sta tu zapisani, vključujeta vse. In komisarka pravi, tu ne gre samo za kohezijski sklad, gre za vse, v celoti očitno obstajajo problemi, treba je spremeniti to besedilo, imam pa še druge pripombe, vendar v zvezi s tem bom pripravil predloge sprememb. Hvala lepa, gospode Pre. 21 milijard eh, ni bilo eh, porabljenih v letu 2014 in s tem eh, bomo pač deloma poravnali račune 2016. leta, vendar težko si predstavljamo, kaj se bo dogajalo potem, leta 2017, 18, 19, 20. Ponovno bomo imeli zelo visok eh, nivo neplačanih računov. Ali bomo zmanjšali prevzete obveznosti ali pa bomo povišali plačila. Eh, to je pomembno vprašanje, glede katerega se moramo dogovoriti. E, morda želi komisija besedo? Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. E, prečakovana raven neplačanih računov ob koncu leta 2016 je 2 milijardi Eh, za programe iz obdobja 2007 do 2014. Eh, to je bilo predmet razprav v preteklem letu. Za nove programe, ki se začnejo leta 2014, se pravi do leta 2020 iz kohezijske politike, eh, dve tretjini se na to osredotočajo in obstaja pravzaprav na nek eh, zamik med prevzemom obveznosti, realizacijo projektov in plačili in zaradi tega prihaja do tega. Eh, tu je torej tudi nekaj eh, računov, ki bodo prišli za nov program ob koncu leta 2016. Nekateri računi bodo prišli v zadnjem eh, tednu eh, v letu 2016 in ti računi ne bodo plačani čisto preprosto zaradi tega, ker ne bomo pač eh, mogli obravnavati teh računov. Torej, zna se tudi zgoditi, da bo prišlo do določenih prekinitev pri plačilih zaradi tega, da se preveri sistem eh, upravljanja in eh, nadzora. To se je tudi dogajalo v preteklih letih in eh, imeli bomo tudi pravzaprav naprimer račune iz drugih razdelkov. na primer za prvi stebr kmetijstva tu nimamo zamud eh, za eh, razvoj podeželja tudi ne pri administrativnih stroških pa tudi ni eh, zamud takšen je okvir dve milijardi o katerih je, je govorila podpredsednica se nanašajo na program 2007-2013 hvala lepa Monsieur Fernandez. Gospod Fernandez, sedaj bomo zaključili. Preden vam dam besedo, želim še enkrat precizirati, da do srede 10. junija 18. ure lahko ložite spremembe. Eh, malo je časa med objavo načrta eh, proračuna in plenarko. Eh, lahko predloge sprememb uložite samo v angliščini glasovanje v odboru Buč eh, bo 23. junija. Eh, to so zelo kratki roki in mi bomo eh, glasovali na julijskem plenarnem zasedanju in 14. julija bomo že začeli z trialogom. Gospod Fernandez, mi si želimo, da letošnje eh, proračunske eh, eh, razprave ne bi obremenjevala plačila. Torej, mi pričakujemo seveda tudi aktualizacije in mi bomo seveda zelo pozorni, ali so opredeljeni pravi cilji in eh, to bomo izpostavili tudi v razpravi. Hvala lepa. Primarni cilji so, mislim, da jasni. V prvem delu osnotka poročila so omenjeni. O tem sem že govoril, govoril sem o teh ciljih. Rad bi se zahvalil za vso podporo za vse spodbude, pa tudi za predloge sprememb, ki sem jih videl in tudi zahvaljujem se za tiste, ki jih bom še prejel. Prioritete, ki jih imamo v splošnih linijah, v splošnih vrsticah so dobre, e, te je povzela tudi komisija in nadaljevali bomo z delom in ugotavljam, e, da vlada med nami zelo velika skladnost eh, in to je seveda zelo pozitivno za naš eh, odbor. Seveda obstajajo določena mnenja, ki se razhajajo. Mi ne moremo, naprimer, zmanjševati prednostnih nalog, eh, ne moremo Eh, zmanjšati prevzetih obveznosti večletni finančni okvir je tudi bil sprejet soglasno v svetu. Torej, eh, ne moremo sprejeti dejstva, da svet sedaj dvomi o tem, kar je soglasno sprejel. In obveznosti so jasne, fleksibilnost je jasna in politične prednostne naloge so, so tudi jasno svet eh, vsaj v javnosti v svojih deklaracijah eh, pravi, da se strinja eh, s tem, za kar se mi zauzemamo tukaj. Torej, nadaljevali bomo s tem delom in pričakujem dober rezultat. Hvala lepa. Mi imamo tudi tukaj ključni element ki se bo pojavljal v razpravi in sicer gre za obdobje od danes do 2020. Tu gre za obzorje 2020 in uh, Connecting Europe, povezovanje Evrope in. Mi govorimo o eh, reviziji, o pregledu večletnega finančnega načrta Eh, eh, z besedami review and revision, uh, uh, uh, tudi komisija govori o tem, svet pa ne govori ne o enem, ne drugem, če pa uh, potem kvečemo o pregledu. Treba je torej spoštovati uh, kompromis, ampak uh, tudi imeti vedeti nad prioritetami. Uh, uh, svet eh, je včasih en avtističen v trialogu glede proračuna. Četrta točka gre za uh, sredstva iz uh, sklada za prilagoditev uh, globalizaciji gospod Sarvada. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom angliško, tako kot vedno. It's, uh... Eh, dobili smo prošnjo Safinske, zadeva je zelo jasna. To je samo ena stvar, ki bi vam jo rad pojasnil. Gre za Broadcom, to je izdelovalec čipja. A podjetje je zaprlo vse svoje dejavnosti na Finskem. Uh, eh, 568 eh, delavcev je bilo odpoščenih. Finske oblasti pravijo, da je bil dogodek, ki je privedel do zaprtja podjetja oziroma vseh dejavnosti, povezan z velikimi strukturnimi spremembami v trgovinskih ozorcih. In to je nekaj, kar najdemo v vseh prošnjah. Pravzaprav imamo, to zapisano tudi v uredbi o skladu posem razumem, da nas zavezuje uredba in njeno besedilo. Rad bi uložil predlog spremembe. Rad bi čisto majhno spremembo besedila in sicer bi rad povdaril sledeče. Moramo biti uh, odkriti pri našem delu. In reči moramo, da eh, se je to zgodilo, da se je to zgodilo samo zaradi globalizacije, tega ne moramo trditi. Torej, to je ta sprememba, eh, ki bi si jo želel, če bi to odbor podprl. Torej, ehm, dejal bi, da so bile odpustitve delno povezane. In torej da bi bile povezane z eh, velikimi odpuščanji vnoki in tako naprej. In da so bili ti dogodki bistveno povezani in tako naprej za globalizacijo. Torej, z drugimi besedami bi rad povedal to, da čeprav gre pri Evropskem globalizacijskem skladu za to, da bi omilili probleme, ki jih povzroči globalizacija, vendar v našem besedilu ne moremo reči, da trg ne obstaja. Nokia je naredila nekaj strateških napak v preteklih letih. In zato gre tudi za te napake, ne gre samo za nekaj, kar je globalizacija. Gre tudi za to, da se sedaj čipi proizvajajo tudi v Aziji in da se je proizvodna prenesla tja. Torej, to bo moja pripomba. Sicer pa, kot sem dejal, to je zelo jasna zadeva in uh, ne bom podaljšal svojega prispevka, ker smo tako in tako že v veliki zamudi, 15-minutni zamudi, pa še glasovati moramo. Vama. Hvala lepa, gospod Car, vama. Globalizacija ima uh, svoje posledice. E, in dosti krat je pravzaprav to tudi izgovor takrat, ko so odpuščanja e, delavcev že sklenjena. Se pravi, včasih so odpuščanja posledica e, vodenja podjetja, včasih pa globalizacije. Želi še kdo besedo? Ne. Predloge sprememb do 16. junija 17. ure. 23. junija obravnava v odboru za proračun in na plenarnem zasedanju julija bomo odločali o tem. Sedaj pa k glasovanju. Vabim vas, da uporabite svoje elektronske kartice, da jih eh, utaknete v reže. Najprej EGF TIA 2015, tehnična pomoč na pobudo komisije, poročevalec DEPRE. E, torej, prvi e, odstavek, kdo je za, proti, e, prosim, da dvigujete roke, zdržani. Ta predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 3 za proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Potem pa štiri za, proti, vzdržani, preveril bom. Glasujemo. ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. E, predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. E, sedem eh, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe osem, ugodno mnenje poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto, eh, predlog spremembe devet, eh, kdo je za proti. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe. Deset, kdo je za? Proti. Ostrzani. Zavrnjeno. E, četrti odstavek, predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Glasujemo. 11. Predlog spremembe 11. No, no, no, no, no, no, no. Non, non, no, vous avez voté, mais je n'ai pas pu... Torej, nisem bil prepričan, ali ste glasovali za ali proti in zaradi tega preverjam. Torej, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 19 e, proti 16. E, predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 4a, predlog spremembe 13, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 4b, predlog spremembe 14, kdo je za, proti, preverjam, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16 proti 15. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 6a. Predlog spremembe 17. Kdo je za? sproti, stršani, zavrnjeno. 6b predlog spremembe 18, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. E, predlog spremembe 19, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 7a predlog spremi B20, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno? Ne, preverili bomo. Predlog spremembe 20. Konec glasovanja. Sprejeto pred odlog spremembe 21, kdo je za? A, imamo ustni predlog spremembe. Uh, highlights uh, the importance of na mesto recommends. Uh, kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. In sedaj glasujemo o celotnem besedilu v spremenjeni obliki. Po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. A kdo ni glasoval? Smo. Konec glasovanja. 27 za, 5 proti, 3 vzdržani. Sedaj pa um, gre za prenose, eh, ajder gre za bal, poimensko glasovanje. Tu gre za prenose sredstev, prerasporeditve. Eh, glasujemo. Pročevalka ima pozitivno mnenje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ne? Smo končali. Dobro, konec glasovanja. 27 za, 3 je proti, 5 vzdržanih. Potem pa dajem besedo gospe Holmajer za druge oddelke. Uh, imeli bomo tudi dodatno poročilo eh, torej, v zvezi z C3, gospa Holmajer. Um, Prvi prenos se nanaša na kadrovska vprašanja. Imela bi prošnjo, namreč, da bi parlament dokument oporočevalca eh, ne bi predstavil šele dve uri pred eh, sestankom. Potem bi bilo možno eh, obravnavati nekaj vprašanj. To temo poznam že od zadnjič. Imamo um, pogodbene uh, agencije in teh ne moremo več plačevati, če proračun ne bo ustrezno povečan. Kajti v preteklem letu smo zelo znižili proračun. Potrebujemo pa en del tega. In uh, iz, za tega smo vzeli 4,90 uh, iz uh, uh, rezerve, tako da imamo 4,79 za drugo osebje. Torej, prosim, da to potrdite. Torej, glede C3, varnost. se strinjate eh, sredstvi za C3? Gospa Holmajer za te prerasporeditve. Torej, tri glasovanja potrebujemo. Eno je eh, ksokadri, eh, drugo so varnost, potem EULISA. Eh, torej, eh, gospa eh, Gardija Zabal želi besedo. Ta poročevalka je že dejala. Po mojem mnenju ni razumno da prenose eh, da glasujemo o prenosih, ki znas, znašajo več kot štiri. Kajti, to je zelo pomembna tema, dobili pa, še, dobili pa smo to šele čisto na koncu. In tukaj ne moramo delati tako v tem odboru. Ne kritiziram poročevalke, ampak po mojem mnenju eh, ta način ni razumem. In to se ni zgodilo samo tukaj. Tu so še druge točke. torej Lisa. Osnutek mnenja smo dobili danes ob šestih. Vem, da to, za to ni kriva poročevalka. Vem, da je storila vse, kar je bilo v njenih močeh, ampak ne mogoče je, da informacije dobimo tako pozno. Prosila bi, da bi glasovanje odložili, kajti sicer se bo moja politična skupina vzdržala, kajti nismo imeli dovolj časa, da bi si pogledali dokument. Gospa Holmajer to seveda ni dobro upravljanje, če se pač eh, dokumenti prenesejo dve uri ali pa eno uro pred sestankom. Se strinjam. Pred mano so bili danes, danes trije dosjeji in spraševala sem se, kaj, uh, zakaj sta parlament in svet potrebovala tedne in si pošiljala dosjeje dosje sem in tja. Ampak če danes ne bomo glasovali, potem osebi ne bo dobilo denarja. In Mislim, da je ta položaj posem nesprejemljiv. Zelo sem besna, kajti med kabineti se je to porivalo sem in tja tedne, sedaj pa je bilo rečeno, da takoj potrebujejo denar, kajti sicer ne bodo imeli denarja, da bi plačevali eh, osebjo, kajti to je, je pogodbeno zaposleno osebje. To je tudi edini razlog, zakaj sem pripravljena to podpreti, kajte vem, zakaj gre, ampak naj bom čisto poštena. Način, kako se je to obravnavalo, je nesprejemljiv in kolegom dam povsem prav. Kje je pristojni direktor? Morda bo kakšno minutko posvetil tej temi, kajti res sem zelo besna. Donc, euh... Qui d'autre demande la parole Kdo še želi besedo? Direktor. Direktor. Za komisijo. Eh, gospod direktor, kako smo zašli v tak položaj? Ali obstajajo kakšne določbe za to? Hvala lepa eh, za besedo, da na kratko razložimo, zakaj gre. Za Eh, porazdelitev teh eh, sredstev 2,28 milijonov evrov, ki so predvideni za pogodbene sodelavce političnih skupin, ki smo jih rekrutirali. Eh, gospod predsednik prekinja, nisem slišala. Prosim. ker eh, ta postopek zahteva eh, za zelo natančno upoštevanje pravil in tu eh, eh, smo potrebovali več časa in politične skupine so pač prosile eh, za eh, ta dodatna sr sredstva, zato da bi imeli pač eh, zagotovljen phasing in za te sodelavce. Eh, z volitvami 1. Eh, eh, junija 2015 je začel veljati nov organigram. Torej, predvidena so sredstva potem seveda dodatno za varnost, za zato je bilo treba povišati rekrutiranje in eh, dodatno seveda tudi za projekte, ki so politično pomembni, eh, potem pa politika enakosti in raznolikosti zahteva eh, tudi povečanje zaposlenih z invalidnostjo. Potem pa je bilo veliko porodniških dopustov in zaradi tega Eh, smo nekako tudi eh, prebrodili to situacijo. Eh, torej, Eh, če menite, da je bolje, da eh, preložite glasovanje na naslednjič, sem vam seveda na voljo, da vam dam eh, bolj natančne razlage. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. 23. junija je naslednji sestanek odbora. Ali lahko počakamo do 23. junija? Ali lahko direktorju postavim vprašanje? Ravno kar so mi sporočili, da ne morete več plačevati osebja in da bi. Torej, mene zanima, ali je to res. Kajti, če bi lahko čakali še tri tedne, ne vem zakaj, eh, sem to danes popovdne dobila na svojo pisalno mizo. Eh, če dovolite, bi rad odgovoril na to vprašanje. Kot veste, je problem pri tem, da smo morali obnoviti določene pogodbe pred poletjem in glasovanje danes bi nam olajšalo stvari. E, strinjam se pa, da imate s tem velike težave. Opravičujem se e, e, zaradi tega. No, to je bilo pred poletjem e, 21. E, e, junija e, je to bilo. E, in mi bomo imeli pač 23. junija sestanek. Torej, če vi ne morete tega danes prejeti, potem bomo to sprejeli. Dobro, gospa Holmer, potem počakajmo na 23. Nič. No. Ali boste sedaj osebi odpustili ali ne? Ne. Problem je, da ta hip lahko Eh, omogočimo samo določeno podaljšanje pogodb in uh, zato je zavladala določena negotovost. Torej, če to jasno povemo, ne vejo, ali bodo do nove zaposlitve lahko ostali pri nas, kaj ti dokument ste prepozno predložili. Ne. Dokumenti so se še nekje popravljajo, oziroma so se na določenih področjih se popravljali in zato je prišlo do zamude. Eh, eh, torej, vi eh, eh, lahko se pripravite in izhajamo iz tega, da bo to potrjeno 23. junija. Gospod Depre, hvala lepa, gospod predsednik. Razumem, da nekateri med nami tu oklevajo. ali se lahko kaj spremeni pri, sre, pri višini eh, do 23. junija. A, ali je treba razpravljati o tem, ali bomo 23. to potrdili ali ne. Če ni niti manjšega tveganja, da se bodo zneski spremenili do 23. junija in če je ta prošnja eh, za sredstva legitimna, zakaj čakamo? Sicer je eh, noro, da smo to dobili eh, tako pozno, vendar ta dosje se mi ne zdi problematičen. Mikrofona eh, gospoda predsednika ne slišimo. S tem strinjam se za gospodom Dupejem. Torej, vsebinsko ta eh, zadeva je jasna. Tukaj gre za vprašanje, ali bomo samo zaradi formalnosti osebje pustili negotovo seveda bi se potem sama odločila za osebje in ne bi želela, da so oni tako negotovi, samo zaradi tega, da bi skrbi se obesili na formalno vprašanje. Ampak želela sem nujno izraziti kritiko zaradi prepozne obravnave. Torej, to sem res želela izraziti. Gospod Arnot. Yeah, I mean, I mean, this, this seems to me to be a pretty... Videti je, da je položaj res slab če dobimo dokument nekaj ur pred eh, glasovanjem, potem je to res slabo. Ampak na plenarnem zasedanju v Strasburgu, ko smo številni v plenarni dvorani, eh, se včasih zgodi, da nisem imel priložnosti pogledati nič pred sestankom. Tukaj je tudi eh, pomankanje komunikacije. Zakaj Eh, je bilo to tako slabo eh, komunicirano? Zakaj nismo vedeli, izvedeli, da bo prišlo do takšnih zamud pri teh dokumentih? Zakaj eh, je gospa Holmajer se znašla v tem položaju? Že veliko naprej bi morali povedati, da se bo to zgodilo. In seveda je treba ugotoviti, kdo je odgovorni uradnik. In mislim, da bi morali tudi ukrepati. Merci. Merci, on va essayer. Ah, hvala lepa, gospod Böge. Ja, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Po eni strani lahko zelo dobro razumem gospoda Dupleja, po drugi strani pa je treba tudi zelo paziti, kajti že dolgo sem v tem odboru. In treba je paziti, da se uprava drži rokov, zaradi tega, da je tri, moč moči eh, zadeve dobro um, obravnavati. Ampak prihaja do zamud in priložnost ustvarja uh, tatove. Uprava bi se morala držati rokov, kdaj se dokumenti um, dajo eh, odboru ali pa poročevalcem in eh, mislim, da moramo razmisliti o ukrepih za upravo. In mislim, da je treba tudi um, najti odgovorne in jih uh, res uh, okarati. Sedaj bomo glasovali. Mislim, da je odbor dobil dovolj informacij. Poročevalka pravi. Eh, da je to obžalovanja vredno in jaz se temu pridružujem, to se ne sme ponoviti, vendar spričo tveganja, da bi povzročili težave zaposlenim, eh, bomo pač vse eno eh, glasovali. Eh, tu gre za preraz poreditve, po imensko glasovanje glasujmo. Konec glasovanja. Eh, sprejeto in sicer brez glasov proti ali pa vzdržanih. Eh, glede C3, gospa Holmer, eh, vi seveda razlikujete med prerasporeditvijo sredstev in izvajanjem. Sedaj prehajamo k drugi točki, ta se eh, nanaša na eh, varnost. Tukaj gre za eh, prenos sedmih milijonov. Podprla bi ta prenos, kajti eh, razlog je ta, da je skupina kurskih demonstrantov eh, tako rekoč napadla eh, našo hišo in eh, pritisk na varnost je bil zelo velik. Poleg tega doživ, smo v času eh, vedno krepkejšega terorizma in zato so tudi parlamenti ogroženi. Zato potrebujemo drugačne varnostne ukrepe. V parlamentu smo izvedli um, intenzivne preiskave in vhode uh, bomo sedaj uh, bolj varno opremili bolj varni bodo postali in zato so potrebna statična dela, kajti sedaj bo večja teža na eh, temeljih in tako naprej. Zato je potreben ta prenos v višini sedmih milijonov. In sicer v korist sitting out premises in sicer bo to prihajalo iz eh, rezerve. Prosila bi iz varnostne rezerve ko bo načrtovanje končano, bi prosila, da se parlament obvesti oziroma da poročevalce natančno poročajo, kako, poteka, kako so potekala načrtovanja in kako bo to natančno videti. Sicer pa predlagam, da to eh, odobrimo. Mikrofona ne slišimo. n'avez pas tous voté. Sauf si vous avez Zdaj so naenkrat velika večina. Potem pa izvajanje gospa Holmajer in eh, politika na področju nepremečnin. Morda bi morali v prihodnje o tem vendarle na kratko razpravljati, kajti eh, ti doseji vendarle stanejo nekaj milijonov in ne moremo jih tako na hitro odpraviti. Pri tem eh, doseju sem se pogovarjala z Iris Hoffman, imeli smo intenziven pogovor eh, tu v parlamentu danes. Kajti želela bi, želela bi izraziti eh, kritiko na za komisijo. Kajti zopet nismo dobili dokumentov. Danes popovdne ob štirih eh, sem jih prejela. In tako, da sem jih lahko prebrala. Do sedaj sem prebrala kakšnih 200 strani dokumentov in se že kar spoznam na francosko eh, gradbeno pravo. Ampak eh, skoraj da nemogoče je, da poročevalka in pa poročevalce v Sinci eh, Eh, prebere 200 strani, ko gre za gradnjo, pogodbe, načrtovanje in tako naprej. Torej, prej smo morali eh, prebrati to, preden smo eh, najdli tisto, kar ni zapisano notri. Komisija uh, mi je potem obrazložila zadeve in nekaj bi rada povedala za zapisnik. Torej, eh, straš, stroški načrtovanja, sem dejala, so seveda eh, eh, del stroškov načrtovanja in od kdaj to ni objavljeno, to je treba jasno povedati. Sedaj imamo pregled nad stroški in tukaj gre za 10,2, v drugem delu 11,2, skupaj 21,5 to bo dobilo določeno podjetje, potem imamo maržo, da, za, v zvezi s katero bomo sprejeli potem uh, vse skupaj in sicer gre tukaj za rezervo v višini 430 tisoč. Agencija je izrazila željo, ki jo bomo zavrnili, namreč, da bi radi želeli 2000 dva milijona v uh, varnostni rezervi, ampak to smo zavrnili. In za konec želim povedati še sledeče. Zapisala sem mnenje in o tem sem se pogovarjala tudi s kolegico Hoffman. Tukaj so zapisane vse vrstice. In želela bi povedati še nekaj komisiji. Če imamo OIB in OIL moramo pri načrtovanju vsaj toliko pomagati, kajti to je varnostna agencija brez strokovnjakov. Torej, sedaj eh, imamo 1,2 milijona, imamo OIP in OIL in določene stvari bi bile lahko bolj ugodne. Določen denar smo že izdali, ampak naj povem, da je to precej kritično, da smo to že potrošili. Eh, In mislim, da bi morala komisija agencijam bolje uh, pomagati, kaj ti plačila sploh niso bila um, uh, imenovana. In potem je tukaj še 600 tisoč evrov za nadzor. Želim natančne številke, tako da bodo kolegi lahko tudi natančno poročali. V tem mnenju uh, se držim kvadratnih metrov, sedaj imamo tukaj tudi natančne številke. Uh, Danes sem dobila potrdilo, da so to vse številke in da če bi še kaj prišlo zraven, bi potem uh, komisije, eh, komisija in agencija nas ponovno obvesile. Kajti uh, ne moramo dati odobritve za dodatne stroške. Kritično smo pripomnili, da ni še nič previdenega za stroške selitev, selitve. Eh, v zvezi z Elizo to še ni bilo nič načrtovano, to nam morajo še povedati. In zapisala sem tudi, da eh, želim, da nas natančno obvestijo, kako potekajo, napredujajo gradnje in eh, če vse poteka v skladu z našimi načrti. To smo torej vnesli v besedilo. Liza je sedaj nameščena v prav stari zgradbi, kjer sploh eh, niso upoštevani varnostni standardi. In eh, nujno je, morajo dobiti novo zgradbo. Sedaj imamo vse dokumente, ampak eh, izražam kritiko, da, so, da smo te dokumente dobili tako mukoma in tako um, pozno. In šele danes ob šestih smo vse to, sem lahko obvis, o, o tem obveščala. Hvala. Merci pour votre Hvala lepa za vašo budnost. Ali želite, da o tem sedaj glasujemo ali pa morda želite odlog glasovanja za 15 dni? Vprašati bi morali komisija, kajti potem, ko smo to že enkrat odložili, so nas prosili, da če ne bomo dali mnenja, potem bodo to razumeli, kot da je odobreno. E, če pa bi podali negativno mnenje, bodo začeli za novo notifikacijo. Predlagala bi, da več kot mnenja tako in tako ne moramo dobiti in več kot številk tudi ne moramo dobiti. Sedaj imamo vse in vse je torej pred nami. In zato bi predlagala, da sprejmemo mnenje, kajti tako bomo izrazili svoje kritično mnenje. Uvedli bomo tudi ukvir in postavili meje. In uh, uvedli tudi ukrepe eh, za varnost in za novo arhitekturo in to bi odobrili potem. Eh, mikrofon je vklopljen. Eh, osnutek dokumenta ste dobili danes večer, lahko ste se z njim seznanili in vi menite, da lahko o tem odločamo sedaj? Gospod predsedujoči, um, tukaj je zapisano ravno to, kar sem povedala. Na naša, na naša se nasledeče. V Štrasburgu imamo štiri različne prostore, kjer naj bi stale zgradbe. Tukaj imamo natančno opredelitev kvadratnih metrov, koliko kvadratnih metrov ima sedanja zgradba, koliko kon kontejnerjev je, pod B je potem zapisano kaj, eh, kakšen projekt se načrtuje, torej, da je treba eh, obnoviti glavno zgradbo in eh, da sta potrebni še dve dodatni zgradbi za energijo in pa za vhod. Tukaj imamo tudi natančno navedbo kvadratnih metrov. Eh, v prihodnje bomo imeli nekaj čez 5000 kvadratnih metrov, sedaj jih imamo, imamo samo uh, eh, 24 oseb. Torej, stroški, to je edino, kar v resnici kritiziram, v 2 milijona sta bila predvidena v varnostni rezervi, sedaj imamo brez rezerve 23 milijonov oziroma 22,5 in skupaj za varnostno rezervo skoraj da 24 milijonov. Deloitte 1,2 milijona, potem stroški za. Uh, Torej, prvi projekt, ki ga je treba zgraditi, 19,2 milijona, drugi obnova eh, 11,2. Eh, potem je tukaj dvodstotni dejavnik negotovosti, to vedno odobrimo. In potem še um, odstranitev uh, kontejnerjev 13 tisoč. Kritiziram EU Lizo in pa komisijo za to, da je na začetku zelo dolgo trajalo, preden smo prejeli informacije. In zahtevam, da so informacije v prihodnje jasne, kratke in pravočasne. In pa prosim tudi, da komisija namesto, da izda 1,2 milijona, eh, da eh, naloge OIB in OIL. Torej, če nam ne bi uspelo, se na 1,2 milijona ne bi nič spremenilo in to tudi kritiziram v mnenju. In še nekaj zgodne obveščanje. Eh, poročevalci eh, nismo ničesar dobili od EU Lize, samo 17 oziroma 19 milijonov je bilo predvidenih, v resnici pa jih je bilo 24. In še zadnje, zahtevamo, da nimamo 2 eh, milijona varnostne rezerve ampak da se natančno držimo stroškov. Če pa bodo dodatni stroški, eh, potrebujemo novo notifikacijo in o tem nam je treba tudi poročati. In to je zapisano v mnenju. Eh, da pa je projekt potreben, to je znano že tedne. Donc, avant de soumettre au vote cette... Eh, hvala lepa. Preden eh, začnemo glasovati, gospod Zoltek, prosim, beseda je vaša. Panie przewodniczący, szanowni państwo, eh, zauważyłem od pewnego czasu, że... Gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, pred eh, nekaj časa sem opazil, da nam eh, predstavljajo eh, osnutke za katere pa sploh nimamo možnosti, da bi jih prebrali, da bi se spoznali z njimi. Moje izkušnje kažejo sledeče. Če se moram odločiti o izdatkih, jih moram poznati, za ne moram izvedeti prej. Izkazalo se je, da naše mnenje nikogar ne zanima. Če pa je tako, potem moram glasovati proti. Kdo še želi besedo? nihče, torej glasujmo. Eh, eh, kdo je torej za mnenje, eh, ki ga predlaga gospa Holmajer? Kdo je za? Hvala lepa. Prosim, da sedaj dvignete roke, tisti, ki ste proti. Mislim, da imamo tu večino za potrditev tega mnenja. Budem, da so spet komt, ich Se upravičujem, da je to prišlo tako pozno. To ni bil moj namen. Eh, danes ob štirih sem dobila eh, te podatke. Eh, torej, mi se moramo posloviti od tega načina in upam, da bo komisija storila vse, kar je pač potrebno. Torej, mi ne bomo več sprejemali poročil, ki jih dobivamo v minutki pred sestankom, kar ti to ni dober postopek. Uh, tu je vladanje s postopki in eh, tu nam pač dajo poročila v pogojih, ki niso zadovoljivi in tu moramo kritizirati. Se pravi, kljub pritisku, ki ga je izvajala gospa Holmajer. Gospa Holmajer, eh, kako je potem sestavko ASP v Bruslju, to bomo odložili. Eh, najprej smo imeli projekt glede uh, varnosti vhodov in tako naprej. To je uh, odloženo. Zadnja točka. To smo odložili. Čez 15 eh, dni bomo o tem verjetno razpravljali. Sedaj pa gospod Fernandeš, ki nam bo povedal, kakšni je bil trialog z, glede EFSI-ja. E, torej, zahvaljujem se mu za njegovo stalno prisotnost. E, Hvala tudi vsem, ki so sodelovali v tem eh, trialogu. Naslednji sestanek, na naslednjem sestanku. Torej, če nihče drug ne prosi za besedo, končujem sestanek, koordinatorje prosim, da ostanejo še nekaj trenutkov. Žal mi je, drugače ne moremo in ker smo dali mandat, moram o tem mandatu tudi razpravljati. In to je izredni sestanek dobili smo posebne dosjeje. Ponavadi eh, ob 19. uri nimamo sestankov, mi smo morali pač dati mandat, zato smo imeli izredni sestanek. Eh, Potvrditve za so delavce eh, kabineto pa lahko počakajo dva tedna. Eh, hvala lepa tudi tolmačem. Eh, Eh, brez katerih eh, te izmenjave eh, ne bi imeli. Ostali so bistveno dlje, saj je ura 20.55 sicer.